pomembna in se mora nadaljevati tudi za našimi novimi partnerji. Hvala lepa. Herr komisar. Prisrčna hvala, gospod komisar. Eh, pet predlogov resolucije je bilo loženih strani petih različnih poslanskih skupin, strani zelenih, eh, eh, SD, Alde, Evropske ljubske stranke in eh, Združene Evropske levice. Razprava je s tem zaključena, glasovanje pa bo jutri ob 12. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, eh, jutri 7. aprila nadaljujemo. Dnevni red je bil objavljen, je tudi na spletni strani. Eh, ta razprava je zaključena in lahko noč.